Dragi kolegi, nadaljevali bomo z našim delom. Smo pri 15. točki na dnevnem redu in sicer gre za izmenjavo mnen z gospodom Janom Kohutom in sicer ministrom za zunanje zadeve Republike Češke, predsedujočem svetu, ki bo poročal o dosečki seje sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 23.14. januarja 2009. Pozdravljeni, niste prvič v našem odboru. Sveda nas zelo zanima, eh, kaj ste počeli in do kakšnih sklepov ste prišli na seji Gerka. Danes smo že razpravljali o zelo dobrem poročilu Ane Ibrisagič, Bosna in Hercegovina. Je torej pomembna tema, zanima nas, če lahko pričakujemo ustrezno misijo posebnega predstavnika, kako zgleda za Kosovom, kak daleč je misija EULEX, kako je misija EULEX, In kaj nameravate na vrhu, pomladnem vrhu, priprave namreč že tečejo, vzhodno partnerstvo je na vaših prioritet in tukaj je slišati, da so še neka odprta vprašanja, ki so se pojavila na svetu za splošne zadeve in zunanje odnose. Tukaj bi želeli poročilo o sinergijah, potem pa imamo energetski paket, podnebni paket in tako naprej. Besedo predajem vam, potem pa vprašanje in odgovore na naših članov. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, gospod in gospodje, zelo me veseli, da sem danes eh, z vami v novem in drugem prostoru, kot sem bil zadnjič, eh, ko sem bil pri vas. Eh, obiskal sem že dva prostora, ta je že tretji v Evropskem parlamentu. Veseli me, da sem danes z vami in da vas lahko nakratko obvestim o izidih in sprejetih odločitvah na seji sveta za splošne zadeve in zunanje odnose. In z veseljem bom eh, prisluhnil tudi vašim pripombam in vprašanjem. Naj, najprej omenim nekaj pomembnih eh, točk iz eh, horizontalnega posvetovanja v svetu za splošne zadeve. Imamo tudi dnevni red za Marčevski vrh, na katerem bomo nanavili tri točke. Šlo je za uvodno eh, razpravo, šlo je za strukturo dnevnega reda za ta vrh, ne toliko za vsebinske zadeve. Govorili smo o drugih temah. Prvo je finančno-gospodarska situacija, potem energetska klimatska in podnebna situacija, potem pa Lizbonska pogodba. E, druga točka na včerajšnji seji je bila zelo pomembna. Načrt za oživitev gospodarstva in projekti finančne pomoči, ki so bili že napovedani, sklepe in rezultate lahko preberete. Šlo je za dolgo razpravo o koli teh projektov, to, kar zadeva financiranje. Mi smo prišli do sklepov, tako da mora predsedstvo še marsikaj postoriti, da bomo pripeljali stvari do konca, čeprav smo prišli že zelo daleč, zadeve še treba uskladiti. Nekaj vprašanj je še ostalo na področju financiranja, vendar upamo, da bomo do marca zadeve uspeli izpeljati. Nakratko smo govorili tudi o programu za prvi marec, ta neformalni svet, ki naj bi se ukvarjal z istimi temami na bolj neformalni način in na koncu razprave pričakujemo skupno osnovo za doseganje soglasja med državami članicami glede nujnih ukrepov, ki jih je potrebno sprijeti na teh področjih ter jih ustrezno preoblikovati v sklepe Evropskega sveta. Na to se bo sredotočala razprava pred marčovskim svetom. Kar zadeva zunanje odnose, sprejeli smo sklepe glede Svilanke, glede takojšne prekinitve ogna in premirja ter eh, neoviran dostop humanitarne pomoči na konfliktno območje glede na dogodke zadnjih dni pri por. Pri, poročamo o napadu 20. februarja, kjer smo imeli precej žrtev. Potem pa imamo, smo spremljali rezultate zadnjih volitev v Iraku. In Evropska unija podpira proces demokratizacije in stabilizacije v Iraku. pri razpravi o Afganistanu smo se odločili, da je zdaj pravi čas, eh, da okrepimo pomoč za Afganistan. Proces revizije pomoči v Afganistanu bi se moral sredotočiti tako na srednjeročne kot dolgoročne ukrepe. Govorili smo o možnih ukrepih v naslednjih 12-18 eh, mesecih glede na razvoj dogodkov v Afganistanu ter eh, ustrezno legitimnost eh, naslednje vlade. Ugotovili smo, da je, mora Evropska unija odigrati pomembno vlogo pri opazovanju volitev poudarjena je bila vloga Evropske unije kot eh, podporna vloga združenim narodom pri izvedbi afganistanskih volitev. Ministri so tudi izrazili svojo podporo EUPOL misije. S čimer bi dopolnjevali aktivnosti drugih akterjev na terenu poleg Evpola bi morali poiskati druge, druga področja, kjer lahko pomagamo in damo neko dodano vrednost. Evropska komisija bo s svojimi pristojnostmi igrala pomembno vlogo pri zagotavljanju spoštovanja načela pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Govorili smo tudi o potrebi po vključitvi sosednjih držav za rešitev situacije v Afganistanu, pri čemer bi se morali bolj lotiti izzivov, predvsem boja proti terorizmu, proti trgovanju z mamili. Skupaj moramo najti, skupaj z ZDA moramo najti pot za zagotovitev skupnega pristopa k eh, učinkovitemu izvajanju odločitev potrebnih za močnejši in varnejši Afganistan. Govorili smo tudi o položaju na Bližnjem shodu in pripravi mednarodne eh, konference v Gazi, ki, o Gazi, ki bo potekala 2. marca v Šarmel Šejku, kar bo vključevalo podporo Egipta pri medijaciji Seveda pa je potrebna še nadaljna mednarodna pomoč, eh, humanitarna pomoč. Obstaja pa tudi potreba nadaljnega odpiranja gaze, če želimo doseči trajen mir. Če govorimo zdaj o tem, o čem smo razpravljali ob kosilu, ker je za naslednjo točko na dnevnem redu razpravljali, smo z pripravo strategije eh, programa o vzhodnem partnerstvu. Potrdili so, da je to sodelovanje potrebno. Treba izpostaviti skupno platformo za razpravo o zadevah v splošnem interesu, v bojestranskem interesu. Ministri so med drugim razpravljali o ravni komplementarnosti različnih inic, inicijativ, eh, gre za sinergijske učinke, ki ste jih eh, omenjali, pa tudi vprašanje financiranja. Naslednji korak bo priprava osnutka sklepov sveta. Naj povem, da se je prejšnji svet zauzel za to, da nadaljujemo z vzhodnim partnerstvom, kar zadeva Zahodni Balkan. So se ministri odločili, da bodo postavili novega posebnega eh, predstavnika v Bosni in Hercegovini. V Govorili smo tudi o Srbiji in pa o tem, kako naj Črnagora napreduje pri svojem pristopanju Evropski uniji. Tukaj nismo dosegli soglasja in predsedstvo bo v naslednjih tednih pripravilo ustrezno izjavo. Imeli smo tudi izmenjavo mnen glede možnosti sprejema mestnega sporazuma za Srbijo, pri čemer smo omenjali zadnje dogodke na Kosovo. S tem bi počasi zaključil in predal besedo eh, drugim, tako da lahko postavite konkretna vprašanja. In zahvaljujem se za besedo. Najlepša hvala, gospod minister, za ta pregled. Let me say that we take note that Vsi se zavedamo, da je ena prioritet vzhodna resešnost in o tem ste razpravljali na osnovi poročila o napredovanju. Ne vemo, če imamo takšne informacije, bi lahko naš odbor eh, dobil dokumente, na katerih temelji vaša razprava. Začeli bomo z gospod Ibris. Hvala. Okay, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše poročilo in eh, rada bi pohvalila delo češkega predsedstva. Dobro delate. Vesel sem, da je ena vaših prioritet tudi problematika na Balkanu. Morda je bolje, če govorim zdaj švedsko. To je bil lep pozdrav v češčini. Torej, omenili ste eh, včeraj, kako izgledajo prioritete. Vem, da je Črna Gora dala prošnjo za članstvo v Evropski uniji in to je ena od točk dnevnega reda razpravljali smo o tem, vendar stališče ni bilo pozitivno. Rada bi vedela nekaj več o Črni eh, gori. Kako vidite vi vašo vlogo kot eh, predsedujoča dežela, kaj je po vašem mnenju največji problem za Črno goro, kako bi morali ukrepati, da bi bilo stališče do njih bolj pozitivno? Tiš. Hvala, gospod Pribetič gospod minister. Naslednje vprašanje. Pred letom dni je postalo Kosovo neodvisno. V Uniji je trenutno nekaj držav, ki to neodvisnost ne priznavajo. Zanima me, kako vi kot predsedujoči sveta mislite o temu in eh, kakšna je, kakšna je vaša bilanca eh, tega te neodvisnosti. Hvala. Imam dva pitanja, pani Miš. Gospod minister, imam dve vprašanji. Najprej glede energije. Mislim, da katastrofa, ki smo ji bili priča v nekaterih državah, da se lahko ponovi. Situacija je takšna, da bo Mačarska pomagala Srbiji. Lahko razumemo solidarnost, ki je za tem, ampak mislim, da je pomembno, da se borimo proti vsemu, kar bi lahko vodilo v ponovitev kakšne večje nesreče ali podobne katastrofe moramo se ozreti naprej in to je najboljši način, da preprečimo take stvari. Drugo vprašanje pa je, kaj bo Evropska unija naredila, da bo pomagala, Evropski, da bo pomagala Ukrajini. Kaj ti iz tiska vidimo, da so v Ukrajini v procesu razprav, ki lahko zelo vplivajo na. Ukrajino kot na tranzitno državo. Ukrajina lahko tudi izgubi to vlogo tranzitne države. Kaj bo Evropska unija naredila pri tem? Ja, danke. E, opět zdravím české před... <laughs> Ale dál budu mluvit německy. Pozdravil by eh, Češko predsedstvo, vendar se ne bom govoril nemško. Včeraj sem bil z hrvaško delegacijo v Zagrebu, bili smo pri eh, ministerskemu predsedniku Sanaderju in eh, tudi pri predsedniku države Mesiču. Eh, ugotovili smo, da je ta problematika med Hrvaško in Slovenijo, ta mejna problematika, da je to eh, veliko težje, kot smo si pravzaprav predstavljali. To je torej prvo vprašanje, kaj bo storilo češko predsedstvo v eh, tem kontekstu in drugo vprašanje glede na naslednji vrh z Rusijo že to bo že marca in sedaj me že nekaj let eh, skrbi in zanima problematika človekovih pravic. Eh, tam eh, preganjajo naše prijatelje iz memoriala ali pa naprimer obtožnica proti Lebedevu in pa Kodrhovskemu. Hordoh Eh, kaj eh, počne češko predsedstvo tudi v tej smeri, kako ukrepa. Hvala, to je bil prvi krok, zdaj pa vi, gospod minister. Hvala, gospod predsednik. Nadaljeval bom v češčini. Kajti tukaj v parlamentu lahko govorim češko. Uh, Vse, tikajci se ne bo poželavku, tikajci vsem. Glede tega dokumenta je bilo rečeno naslednje, to je tako imenovan non-paper predsedstva tem ni problemov, o tem smo že govorili, to je dokument sveta, to vam seveda lahko posredujemo. In eh, eh, če imamo poročilo o napredku, tudi to vam bomo posredovali, tu ni nikakršnih problemov. Tu si bomo ogledali <clears throat> kako to izgleda z statuti in na to vam bomo to dali. Prijedimo na Črnogoro. Najboljši. Kot sem že dejal, o tem smo govorili med kosilom, tu nisem bil žal prisoten, ampak eh, to, kar so mi povedali kasneje in kar sem eh, lahko ugotovil iz zapiskov, eh, vidim, da še ni soglasja o tem, ali naj postopek, ki ga želi komisija, uh, eh, um, prečnemo po 12 oziroma 16 mesecih. Problem ni uh, pri Črni gori, pravzaprav sami. Tega ne povzroča Črna Gora sama, ampak gre za to, kako to celotno zadevo ocenjujemo v kontekstu. O, obstajajo države, ki vidijo to pač tehnično, tako kot eh, predsedstvo in večina drugih držav, ampak vidijo bolj evropski politični okvir, politični kontekst. Mi imamo sicer načelno soglasje za perspektivo držav Zahodnega Balkana vendar tu pa ni tega konsenza. To, kar pač eh, si želimo, je nadaljevanje obravnave te teme in eh, to eh, bomo tudi na naslednjih pogajanjih z partnerje počeli tudi na naslednjem svetu za splošne zadeve in zunanje odnose. Na to vprašanje, kako ukrepa svet pri vprašanju Kosova obstajajo države članice Evropske unije, ki Kosova niso uradno priznale. To je odločitev nacionalnih držav, posamečnih držav in v tem primeru svet eh, in še manj pa predsedstvo ne more izvajati pritiska. Tu se odloča vsaka dežela sama, posamično, vendar pa obstaja soglasje pri aktivnostih OLEX-a, tudi pri pristojnostih OLEX-a in eh, to, kar pravzaprav pomeni Evropska perspektiva za Kosovo in vse eh, države Zahodnega Balkana. 24 držav, ki so eh, Kosovo priznale. Eh, to so države, ki imajo tudi neke vrste politično realnost v vidu. In sve moramo pa seveda stvari upoštevati pri državah, članicah, ko gre za eh, prestop oziroma vključitev. Eh, energetika, tu imamo konjunkturni program in projekti, ki jih je predložila komisija, to so projekti, ki so bili že drugič revidirani in eh, ti pravzaprav odražajo to, kar, so, kar je Evropska unija in države eh, članice doživele zadnji krizi, energetski krizi. Tu imamo aktivnosti v Bolgariji, na Slovaškem in drugih eh, državah. Vse enkrat, če ni soglasja glede projektov, to sem že omenil, gre za geografsko uravnoteženost, gre seveda tudi za financiranje, vendar splošni cilj zagotavljanje energije in pa dobava Eh, plina in drugih eh, energentov, to je pravzaprav eh, naš cilj. Kako bodo stvari potekale v prihodne, to vam ne morem reči, tudi ne želim ugibati. Evropska unija se bo aktivno uh, Eh, bo aktivno sodelovala v tistih telesih, ki bodo spodbujali investitorje, da vlagajo v energijo in eh, plin, v plinovod eh, v Ukrajini. Skratka, spodbujali bomo te investicije, da bi imeli zagotovljeno energijo in da bo ta varnost tudi boljša. Seveda v Ukrajini gre tudi za gospodarske probleme eh, kot nasplošno na vzhodu Evrope to so problemi, ki se zdaj kažejo, vedno znova beremo v evropskih časopisih o tem. E, morda je to nekoliko e, karikirano, tako dramatična situacija ni, vendar e, države imajo probleme in o tem se bomo pogovarjali na vrhu marca. problem oziroma aktivnosti češkega predsedstva pri problemu, ki nastopa med Slovenijo in Hrvaško in ko gre za, eh, pri tem seveda za različna mnenja. V tem primeru bi dejal, da je predsedstvo v svojih nastopih zelo diskretno eh, in da tudi če bi šlo za bilateralno lešitev, ne bi imeli nič proti. E, to je pravzaprav to, kar si želimo. Želimo ustvariti neke vrste prostor za rešitev tega problema. E, to uh, naj bi bilo čim preje eh, in treba bi bilo najti rešitev, da bi bili, s katero bi bili obe državi zadovoljni, tako da lahko nadaljujemo pristopna pregajanja z Hrvaško. Skratka, na tem področju delujemo, naše predsedstvo je dejavno in imamo kontakte z obema državama, kar zadeva človekove pravice na vrhu z Rusijo. Smo obravnavali tudi to problematiko oziroma jo bomo obravnavali. Hvala. Hvala. Eh, drugi krok vprašanj začel bom jaz. Javier Solana vas je obvestil o svojem obisku v Minsku. Nam lahko poveste, kakšna je tam situacija. Gospod Kirilov pa je naslednji govorec. Izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Omenjeno je bilo zdaj to že večkrat v odgovoru na vprašanja kolegov, ampak sam bi to še enkrat ponovil. Zdi se mi, da niste veliko razpravljali o splošni gospodarski situaciji. Govorili smo o gospodarski uživitvi, ampak ali se dobro zavedamo, kaj se dogaja okrog nas. Je nekaj projektov, ki, kot razumem, še niso končani, ampak to je šele začetek, še ni zelo konkretno. Bolj pa me skrbijo splošne okoliščine oziroma potencial za gospodarsko nestabilnost v določenih državah. Tu ne govorim samo o svoji državi, ampak nasplošno. Kot vemo, bančni sistem v srednji Evropi pripada tujim bankam. Veliko negotovosti je glede politike kreditiranja podjetij in pa gospodarskih dejavnosti. In to lahko privede do zelo slabih rezultatov, kajti vse je med seboj povezano. to bi lahko imelo grozne učinke na celotno razpoloženje in pa razmišljanje. Prihaja celo do primerov javnega omenjanja protekcionizma v določenih državah. In res me zanima, ali ste o tem sploh razpravljali. Ali ni to tudi na dnevnem redu? odbora za splošne zadeve, kajti to je tema, ki zelo skrbi evropske državljane. Hvala. Gospod Miljan Mon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dve vprašanji bi omenil. Mislim, da ste to že nakratko omenili. Konferenca o obnovi gaze, to me zanima. O kakšni vsoti razmišlja svet? kot pomoči ali gre za sklade skupnosti in koliko denarja bi Evropska unija lahko dala na mizo. In tudi glede držav članic, o kakšnih vsotah govorimo, kakšen bi bil tudi odstotek ali obstajajo kakšne številke v primerjavi z drugimi številkami, ki se tudi omenjajo v mednarodni skupnosti, kakšen bo naš odstotek, torej velikost naše pomoči v primerjavi z drugo mednarodno skupnostjo? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, mislim, da ste razpravljali o tem tudi v svetu, danes pa smo tu sprejeli poročilo o čezatlantskih odnosih. Zanima me mnenje češkega predsedstva. Bil sem na srečanju z gospo Clinton. Zanima me, kakšne so možnosti za ukrepitev odnosov z ZDA. In zdi se mi, da ni preuranjeno spraševati o tem, ko bo predsednik Obama prišel v Evropo aprila. In glede na obletnico NATO, kakšne so možnosti, da bi imeli nek sestanek eh, skupaj s svetom, kot je bilo to leta 2005 z gospodom Bushem. Ali bo gospod Obama prišel v Evropski parlament, kaj nam lahko poveste o njegovem potovanju in o njegovih povezavah z Evropsko unijo, kakšne mm, ideje, kakšne projekte ima svet v mislih glede tega obiska. Domnule Nazare. Gospod Nazare. Rest, <laughs> <clears throat> have a couple of questions. Tudi sam imam nekaj vprašanj. Najprej gre za zmanjšanje financiranja projekta Nabuko iz 250 na 200 milijonov. To je bilo sprejeto tri tedne po uh, poročilu komisije, da pospeši to dogajanje. Ne vem, ali gre tukaj za nekoherentnost v energetski politiki Evropske unije. Uh, Upam, da to ne bo negativen znak za ta specifičen projekt. Želim tudi vprašati, ali zavezanost za projekt Nabuko oziroma začetno navdušenje za to, ali še obstaja v tem novem kontekstu, v katerem uh, smo zdaj zmanjšali oziroma se je zmanjšal proračun za 50 milijonov. Govorite tudi o forumu investitorjev, ki bi vlagali denar v energetske projekte. Ne vem, ali ni to tudi negativen znak za ta forum vlagateljev. Potem pa glede projektov na področju energije. Ti projekti so bili predstavljeni, ali lahko ocenite, koliko jih že ima študijo izvedljivosti in kakšno je trenutno stanje teh projektov, ali jih že lahko izvajamo, so pripravljeni za to, ali obstajajo razlike po državah članicah oziroma kako se upravljajo ti projekti. Hvala. Hvala, gospod Nazare. Gospod minister, vi ste na vrsti. pane predsedova, prvni bi se vrátil k té, k té vaši otázce. Hvala. Najprej o vašem vprašanju, gospod predsednik. O Belorusiji na Gajerku nismo razpravljali. Ta obisk je bil samo omenjen v okviru pogajanj o vzhodnem partnerstvu. Te razprave vse čas potekajo. gre za to, ali bo Belorusija prisotna na začetnem vrhu oziroma do kakšne mere bodo vključeni. Naše izhodišče, kot sem že povedal na našem zadnjem sestanku, je, da spremljamo sestanke, imeli smo sestanek trojke in svet bo tu prekinil sankcije in tudi druge omejitve na aprilskem Gajerku bomo tudi razpravljali o tem. Vmes pa bomo spremljali seznam, ki ga je predstavil gospod Martins in videli bomo, kaj v Belorusiji delajo in česa ne. Dobili smo nekaj signalov, ki so bili nekoliko nejasni in eden od zaključkov je bil predstavljen tudi strani gospoda Solane. Belorusko vodstvo se zaveda, kakšna je situacija, vedo, da je situacija težavna. Radi bi bili vključeni v evropsko partnerstvo in pa nekaj, kar se je pojavilo v medijih in je bilo tudi omenjeno včeraj, to je omenil gospod Schwarzenberger gre pa za omejitve oziroma to, kar bi povzročilo omejitve in to bi bilo rusko priznanje Abhazije in Južne Osetije. Javier Solana je rekel, da vodstvo razume, da mora nekaj narediti na tem področju in zelo radi bi bili del tega projekta. To je bila osnova celotnega sestanka glede finančne in gospodarske krize in pa odziva Evropske unije na to krizo. Morda tu obstaja nekaj nejasnosti. Veliko sestankov, veliko srečanj na vrhu je bilo. In glede teh procesov, ki potekajo V okviru sestanka G20 in G7 češko predsedstvo bi rado razpravljalo o tem. To srečanje Gajerk pa ni iskalo rešitev. To je stvar ministrov za gospodarstvo in za finance. Mi smo samo postavili dnevni red in s tem dnevnim redom smo se strinjali vsi. Gre za neko agendo, ki je potrebna, potrebne so te prioritete. Glede srečanja v Berlinu je bilo izpostavljeno, da se je treba boriti proti protekcionizmu. To slišimo tudi od različnih veleposlanikov, od različnih regionalnih skupin po svetu. In to je resnično stvar, ki ne vodi nikamor protekcionizem ne vodi nikamor. Do določene mere moramo povečati transparentnost in regulacijo za vse akterje, ki delujejo na finančnem trgu. Zagotoviti moramo tudi transparentnost produktov in o tem bomo razpravljali, ko bomo pripravljali neformalno srečanje, neformalni vrh. 2. marca se bo češko predsedstvo osredotočilo na te teme in upamo, da bo Evropski svet, svet lahko sprejel jasne zaključke. Ti zaključki morajo potem postati smernice za vse udeležence sestanka G20. različni odzivi kažejo, da vse države članice menijo, da se moramo tu poenotiti, da moramo govoriti z enim glasom. Tukaj si ne moremo privoščiti, da bi delovali vsak po svoje. Glede gaze, tu naj povem, da nažalost nimam točnih številk. namreč številk glede tega, kaj želi komisija doseči na konferenci, tudi nimamo številko posameznih državah članicah. Med sestankom Gajrka nismo razpravljali o posameznih vsotah. To bomo objavili oziroma oznanili na konferenci. Razpravljali smo pa o političnem pristopu do različnih tem, do pomoči, na primer, in tako naprej. Predsednik Abbas in naši odnosi z njim, potem podpora Egiptu in druge teme so se pojavljale. Glede pogajanj, Gajerk se ni ukvarjal s čezatlantsko povezavo oziroma dimenzijo in možnostjo, da bi povabili gospo Clinton novo zunanjo ministrico ZDA. Obstajajo pa neformalne razprave in kot veste, bi si češko predsedstvo zelo želelo organizirati srečanje med predsednikom Obamo in pa Evropsko unijo. Med njegovim obiskom obstaja potreba po takem srečanju. In ko bomo dobili kakšne pozitivne signale v zvezi s tem, bomo obvestili tudi vas. Ampak glede na informacije, ki jih imamo zdaj, se verjetnost takega srečanja povečuje in ne zmanjšuje, ampak moramo še malo počakati. glede zmanjšanja eh, denarja za Nabuko z 250 na 200 milijonov. Seznam projektov in pa način financiranja teh projektov, o tem se še nismo odločili. Ni prišlo do soglasja glede te teme. Veste, da je prvotna vsota 3,5 milijarde za vse te projekte na področju energije. Ehm, ta vsota se je povečala na 3,75 eh, milijard. Med našo razpravo je bilo omenjenih več stvari. Še naprej si bomo prizadevali za pravičnejšo in bolj uravnoteženo listo projektov. Zdaj ne morem reči, da je to znižanje z 250 na 200 milijonov dokončno in da to kaže na pomankanje politične volje za te projekte. Gre samo za del razprav oziroma pogajanj, ki se še nadaljujejo. Zato je zdaj težko reči, kakšen bo zaključek. Ampak pogajanja, kot sem rekel, se nadaljujejo in se še bodo nadaljevala. Študije o izvedljivosti. Tudi to je bilo omenjeno gre za večletne projekte. Nekateri bi se lahko začeli letos, drugi v naslednjih letih. Ne vem, ali imajo vsi študije o izvedljivosti že opravljene. O teh projektih se razpravlja že dal časa, več držav članic jih natančno spremlja. In to niso projekti, ki so se pojavili kar iznenada. Te projekte potrebujemo, da bomo ustvarili notranji trg na področju energije. Na ta način bomo povečali tudi našo energetsko povezanost in pa varnost. Hvala, gospod minister. Ne vem, če bi še kdo izmed kolegov spregovoril, nikogar ne vidim. Hvala, ker ste pokrili toliko tem. Spet vas bomo kdaj srečali in zaenkrat hvala, s tem zaključujem sestanek.